je bil že izdan. Gospod James, James Collins je v zvezi z zasodnim postopkom v Združenem kraljestvu zaprosila za zaščito imunitete, pa poslovnik